torej na vsak način se veselim nadaljnega dela in se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so doslej sodelovali. Hvala. Hvala tudi vam, gospa poročevalka, in upam, da bomo sprejeli pametne odločitve s tem. Uh, konč, končujemo razpravo o tem. Jutri ob 12.30 pa bomo glasovali o tem. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Krojcmana. Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine strani carinskih organov. Štiri minute ima eh, gospod poročevalec. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje varstvo pravic intelektualne lastnine je eksistencialnega pomena za evropsko gospodarstvo. Vedno več je kršitev eh, in to ogroža rast gospodarstva in tudi delovna mesta. Ponarejeni izdelki ne škodijo samo industriji, ki se to tudi tiče, temveč so lahko nevarnost tudi za zdravje in varnost potrošnikov. To uh, se pogosto pozablja v tej razpravi. Carinski organi so na zunanjih mejah EU na kar ugodnem položaju, da ustavijo, zadržijo tako blago, preden pride na notranji trg. Zato je tako pomembno, da bo ta uredba prilagodejena novim zahtevam časa. Komisija je ugotovila, da je treba ravnati in lansko leto pripravila dober predlog s tem, da želi razširiti področje uporabe, da poveča pravno varnost za tranzitno blago in da predvida, predvideva poseben postopek za majhne pošiljke tudi v internetni prodaji. Ampak po moje je treba eh, pogoje za operaterje še izboljšati. Tu želim eh, govoriti predvsem o carinskih organih, o imetnikih pravic in potrošnikih. Moj, moje poročilo ima štiri cilje. Krepitev varstva potrošnikov, razbremenitev carinskih organov, krepitev pravic imetnikov pravic in eh, varstvo podatkov. Prvič. Kljub temu, da so nekateri mnenja, da Torej, so nekateri drugega mnenja, gre predvsem za interes potrošnikov, kaj ti ponarejeni proizvodi ponavadi niso podvrženi kontroli kakovosti in zato ogrožajo uh, varnost in zdravje potrošnikov. V našem odboru smo eh, videli slike potrošnikov, ki so zaradi ponarejenih higijenskih izdelkov iznakaženi. Včasih eh, je to celo lahko nevarno za življenje. Naprimer me je nemški proizvajalec avtomobilov opozoril na nevarnost eh, ponarejenih zavor. zavor. Razen tega je možno učinkovito uveljavljati pravice samo, če se postopki odvijajo odvija učinkovito in hitro in zato smo podali veliko predlogov za olajšanje dela carinskim organom. Na vsak način je pri vseh kršitvah si želimo poenostavljen enoten postopek za uničenje blaga in za uh, odvzem blaga. To, kar predlaga naš odbor, omogoča unič, uničenje blaga brez ugotovitve kršitve strani sodišča, če je imetnik pravice potrdil, da je prišlo do kršitve in če deklarant ali imetnik blaga ne ugovarja. S tem je zagotovljena tudi pravna varnost. Posebni eh, postopek za majhne pošiljke omogoča uničenje blaga, kajti eh, carin ima pri tem večje pristojnosti in to pomaga carinskim organom in tudi imetnikom pravic. In potem je treba izboljšati sodelovanje med carinskimi organi in tudi organi v tretjih državah, tako da bomo preprečili eh, izvor tega. Razen tega eh, je treba okrepiti pravice intelektualne lastnine, kajti z inovacijami Ehm, spodbujajo rast in delovna mesta v Evropi. Če želimo ostati konkurenčni v Evropi, moramo spodbujati inovacije s tem, da uveljavljamo pravice intelektualne lasnine. Tu imamo več predlogov. Imetniki pravic naj imajo boljši dostop do informacije o zaseženem blagu. Drugič, informa, to informacijo smejo uporabiti za ugotavljanje identitete kršitelja in sicer v kazenskih postopkih in tudi zunaj eh, sodnih poravnavah. Največja izboljšava je pri obrnitvi dokaznega bremena pri tranzitnem blagu, ampak potem bom v povzetku še enkrat spregovoril o tem. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Eh, sedaj pa želim pozdraviti komisarja Šimeto in ga prosim, da v imenu komisije spregovori o tem. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Pozdravljam eh, pozitivne, eh, pozitivne stališča pristojnih odborov. Jürgen Krojcmanu velja posebna zahvala za trdo delo na tem poročilo. Varstvo pravic intelektualne lastnine je nujna v naši ekonomiji, ki temelji na znanju. Z ustrezno strategijo, ki smo jo sprožili pred enim letom, smo sedaj na tem, da moramo skrbeti za izvrševanje tega. Eh, glede predlogov želim podati tri sporočila. Prvič želim povdariti, da ni pravic brez eh, izvrševanja, uveljavljanja pravic. Zakonodajalci smo zagotoviti ali pravice intelektualne lastnine in seveda mora carina poskrbeti za uveljavljanje. Zato komisija ne vidi, da bi izuzeli kakršnokoli obliko kršitve eh, pravic intelektualne lastnine iz eh, te uredbe. Potem eh, brez pravic pa tudi ni uveljavljanja, to je tudi jasno. Kako je to povezano s svobodo transita? in to je treba um, urediti predvsem v materialnem pravu, kjer govorimo o varstvu um, intelektualnih pravic in ne o uh, uveljavljanju strani carinskih organov. Torej, um, uh, če sledim vašemu predlogu, potem se zadrži blago, uh, oziroma carina mora prepustiti določeno blago, če ni znaka za kršitev pravic v, na območju EU. Zavedam se e, zaskrbljenosti predvsem eh, zdravil v tranzitu. Moram odkrito povedati, da je bil problem v, eh, v zvezi s tem in to smo rešili e, s tem, da smo. E, Eh, zainteresirane strani internacionalne partnerje vključili in predlagali spremembo zakonodaje. Zato sem proti eh, predlogom sprememb v zadnjem trenutku, kar bi lahko imelo nepredvidene posledice. Kar zadeva uničenje blaga, ko gre za um, kršitve pravic, kot je naprimer patentov, je komisija mnenja, da nikoli ne sme priti do uničenja brez uh, um, kazenske, brez ustreznega postopka in to me bodi do tretjega sporočila in sicer moramo uh, izbrati praktičen in smotrn pristop. Um, potrebujemo seveda definicijo in postopek za majhne pošiljke, ki bo tudi v praksi izvedljiv. Uh, uh, Zato je treba jasno o, m, e, določiti meje teh majhnih pošiljk v delegiranih aktih. Se pravi, carine lahko zadrži blago samo, če je ustrezen dokaz za to. To pomeni smotrna ureditev. In razen tega je treba vse, ki so pri tem opleteni, tudi obvestiti o tem. Torej, treba je zagotoviti na vsak način, uveljavljanje intelektualnih pravic, ki, bo, eh, ki ga bo možno izvajati v praksi. In upam, da bo EU uspelo um, nekako um, izvesti, eh, najti neko zlato pravilo pri uveljavljanju teh pravic. Hvala za odbor INTE. Gospa Badja Kučet. Hvala kot eh, predstavnica odbora za mednarodno trgovino želim povdariti, da je ta uredba zelo pomembna za potrošnike in za trgovino. Kaj ti gre pač za uh, varstvo intelektualnih pravic in boj proti ponaritkom? Ta pojav se je v zadnjem času zelo eh, razširil. Gre torej za vlogo carinskih organov pri zaščiti intelektualne lastnine, pri tem ne spreminjamo materialne zakonodaje. Pomembna pa je tudi reforma materialne zakonodaje in v doglednem času bo komisija morala pripraviti ustrezen predlog. Pri generičnih zdravilih smo to že upoštevali tako da ne bi iz neotemeljenih razlogov prišlo do zadržanja teh zdravil in eh, ne bi prišli potem v države, kjer to potrebujejo za Evropsko ljudsko stranko. Euh, Hvala lepa. S to spremembo uredbe 2003 priznavamo, da se zavedamo velikih težav, ki jih povzročajo ponaredki in če razmišljamo samo o škodi povzročeni ljudem, moramo spregovoriti o zdravju, ki je ogroženo v vseh naših državah članica, gre za eh, različne proizvode, še zlasti pa so pri tem nevarne igrače za otroke in zdravila ter drugi medicinski proizvodi. 250 milijard evrov pa se izgubeto med podjetji v Evropski uniji ravno zaradi ponaredkov in zaradi tega je tudi vsako leto 100 tisoč delovnih mest manj. To je neuzdržno stanje. Gre tudi za veliko gospodarsko škodo, še zlasti v tem težkem trenutku, s katerim se soočamo. Odbor IMKO je zelo razumno delal na tem dosjeju in želel zagotoviti uravnotežen predlog za učinkovito obvladovanje te problematike, oblajšanju postopkov, ki so za to potrebni potrebi. Zato smo v tej fazi izključili osebno prtljago in usporedni uvoz. Glede postopkovnih zadev smo vzpostavili razliko oziroma razločevanje med gospodarskimi subjekti in končnimi uporabniki, ker gre tudi za zaščito leteh v končni fazi glede generičnih zdravil. Smo dodali pojasnila predlogu komisije, tako da bodo zadeve usklajene tudi z mednarodnimi zavezami Evropske unije. Socialisti in GUE so tudi zahtevali nekoliko bolj postren nadzor nad ukrepanjem carinskih organov, EPP pa bo te eh, predloge spremem 110, 109 in 121 tudi podprl. Glede predloga predsedstva in tistega, kar so sprejeli delegacije 14. junija, pa bomo videli, kakšno bo končno stališče, ki se bo izkazalo jutri med glasovanjem. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj v imenu socialistov in demokratov, gospa Ana Eh. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz pozdravljam to prenovo uredbe. Hvala gospodu Kročmanu za sodelovanje z poročevalci v senci, kajti celo vrsto proizvodov je bilo na našo pobudo sem vključenih, recimo zdravila in igrače, ki lahko povzročijo uh, ogrožanje zdravja Zato se moramo osredotočiti na urejanje teh zadev na notranjem trgu. Proizvodi, ki se uvažajo v zasebno uporabo, pa morajo seveda biti izuzeti. V odboru IMKO smo želeli vključiti sem tudi tranzitno blago, vendar žal po glasovanju smo po glasovanju prišli do informacij o dostopu do generičnih zdravil, kar bi eh, lahko postalo problematično. Zato sta oba odbora, Imko in Juri, eh, dosegla dogovor o predlogu sprememb, tako da bo dostop do generičnih zdravil kljub temu zagotovljen. Glavni predlog sprememb ali glavni predlogi sprememb pa Eh, govorijo o tistih vrstah proizvodov oziroma blaga, ki bi jih morali izključiti, razen če imamo dovolj znanstvenih in drugih dokazov, da je njihovo razširjanje na evropskem trgu varno. Torej, ko gre za generična zdravila, bomo podprli besedilo gospoda Krojcmana, kajti tukaj gre za poenostavljeni postopek, ko gre za po narejene proizvode in boj proti piratstvu, pa mislim, da moramo stvari drugače zastaviti. Odbor IMKO je povedal svoje stališče in sicer, da obstaja nevarnost, da pride do zasega generičnih zdravil in zaradi tega bi prišlo do težav pri čezmejnem kroženju. Zato potrebujemo uh, pravila, ki bodo zagotovila bolnikom dostop do eh, generičnih zdravil, ki se uvažajo eh, pod določenimi pogoji. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Manders v imenu Alde. Bil bi sicer na vrsti, ampak ga ne vidim v dvorani. Tako da, bo na vrsti gospod Engstrom, da bo povedal svoje mnenje v imenu zelenih. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi se strinjamo, da so po naredki nekaj slabega in da tega nočemo videti v Evropski uniji. Ampak naj vas spomnim vse skupaj, da smo na to temo že sprejeli veliko zakonodaje in da jo torej imamo. Novo v tem poročilu pa je, da razširja odgovornosti carine. Carinska služba naj bi zaustavljala eh, ponaredke eh, kot je bila že do sedaj pooblaščena za to, vendar se to nenadoma širi še na vso intelektualno lastnino. Patentna zakonodaja in problematika pa je neverjetno zapletena in tu je treba razjasniti veliko zadev. To niso zadeve, s katerimi ima ponavadi opraviti carinska služba, kar tako. In potem je tu pomembna zadeva še vprašanje generičnih zdravil organizacije, ki se ukvarjamo z dostopanjem do zdravil, so zelo zaskrbljene v zvezi s tem. In tako kot je to besedilo sedaj oblikovano, bo eh, škodilo dostopnosti do zdravil. Potem pa tu še ena zadeva, ki bi jo rad podaril. Kadar govorimo o manjših pošiljkah, naprimer, Zdi se mi, da lahko res v veliki meri škodujemo zaupanju v elektronsko trgovino, kar pa bi radi povečali. Namreč, kaj sedaj stojiti, koliko pametnih telefonov, smartfonov bo zaplenjenih, zaseženih in uničenih eh, zaradi eh, teh pravil in s tem se bo popolnoma izgubilo zaupanje državljanov v naše ukrepe. Mislim, da je treba to poročilo tehtno predelati. Hvala lepa. Kaj se nam sepe? Mo Najlepša hvala. Sedaj pa Andra Švab. Gospod predsedajoči, mislim, da to, kar je gospod Krojcman pripravil, ni treba spreminjati. Mislim, da so bistveni deli, sestavni del strategije eh, za zaščite intelektualne rastli, eh, lastnine v vsej Evropi. Mislim, da je to dobra priložnost, da stvari na enem mestu dodelamo moramo zagotoviti to zaščito v mednarodni trgovini, zaščititi moramo to zaradi potrošnika, pa tudi zaradi eh, evropskih podjetij. Predgovorniki so povdarili, da OECD ugotavlja, da vsako leto zaradi ponaredkov, s katerimi se trguje, pride do škode v znesku do 250 milijard dolarjev. In v zadnjih mesecih smo se ukvarjali s tem, kako ne samo doseči boljše izvajanje zakonodaje na področju varstva intelektualne eh, lasnine, to je del strategije, temveč da na drugi strani tudi zagotovimo, da bodo mladi bolje razumeli to, da intelektualna lasnina ni padla z neba, temveč da so, je intelektualna lastnina rezultat dolgoletnega dela inovatorjev, izumiteljev in tako naprej, da gre torej za zelo pomembno gospodarsko blago. Hvala vam, gospod Šemeta, in tudi eh, komisarju eh, Barnjeju, da ste sprejeli dobro sporočilo ko gre za varstvo intelektualne lastnine in da ste uvedli novo nagrado za to, ki je bila lansko leto prvič podeljena. Za varstvom intelektualne lastnine se bomo seveda eh, lažje spopadli tudi z bojem proti goljofijam, ponarenim izdelkom in piratstvu. Večina blagovnih znamk in eh, piratstva se znajde na carinskih postajah. Zato mislim, da je gospod Krojcman v svojem poročilu povdaril pravi pristop, ki pa ga bomo morali v drugi obravnavi seveda še enkrat dodelati. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gerber. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Krojcman. Mislim, da se tu ukvarjamo zelo pomembnim vprašanjem, ki ga je treba rešiti in zato tudi pozdravljam, da je komisija predložila ta predlog za zakon. Gre za varnost državljank in državljanov. Mnogo informacij smo prejeli o eh, problematičnosti ponarejenih izdelkov za zdravje, za dobro eh, bit ljudi, pa tudi kar zadeva oblikovanje cen. Seveda pa uh, mora biti tako, da je treba prodajati pač izdelke, kjer je zaščitena intelektualna pravica. So pa nekatere vprašanja, o katerih smo kontroverzno razpravljali. Eno vprašanje je zdaj bolj ali manj rešeno. Uh, In tu se želim zahvaliti kolegici gospod Hec, ki je opravila dobro delo, predvsem v zvezi z generičnimi zdravili in tranzitnim vprašanjem. Tu smo dosegli napredek, ne moremo sprejeti nekih. Uh, oteževalnih okoliščin, ki nimajo opraviti z varstvom intelektualne rastline, temveč z drugimi zadevami in tu moramo biti zelo pozorni, kakšne ukrepe sprejemamo. Sicer pa smo že slišali, za kakšne probleme pri tem gre. Druga točka, ki se nam zdi pomembna, je, in mislim, da je dobro, kar ste povedali, gospod Šimeta, ko gre za kršitve patentov, da je treba na vsak način zagotoviti načelo pravne države. Zato bo naša politična skupina, če dva predloga sprememb ne boste sprejela, ne bo eh, dala soglasja v poročilu Krojcman, kaj želimo, sicer pravno varnost, pa tudi spoštovanje eh, načel pravne države in seveda pravic državljank in državljanov. In zato ni vse eno, o čem se bo konec koncev glasovalo in jutri. Eh, zato naš, naše končno glasovanje jutri še ni eh, odločeno. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospe Bastos gospod predsednik começo por felicitar o colega relator por este relatório. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej čestitam poročevalcu. To je namreč zelo pomembna tematika za Evropo. Vodi namreč v hude posledice za gospodarstvo in tudi za družbo nasploh, še zlasti v času eh, krize. Ravno varovanje pravice intelektualne lastine je bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo. Zaradi tega je treba okrepiti pooblastila carinikov za preverjanje pošiljk, za eh, boljšo zaščito blaga in storitev. S tem bomo vzpostavili večji red in tudi imeli več delovnih mest. Vendar žal, eh, kot vidimo, prihaja do vedno večjega števila kršitev pravic intelektualne lastnine v Evropi in eh, kot smo že slišali, To pomeni 250 milijard letno izgub za evropska podjetja in veliko število izgubljenih delovnih mest. Kršitev pravic intelektualne lastnine pa je tudi zelo pomembna v smislu varovanja zdravja uporabnikov, še zlasti na področju izdelkov in proizvodov, kot so hrana, pijača, otroške igrače, zdravila, kozmetika in podobno. Tako da morajo imeti carinski organi Evropske unije odločilno vlogo pri varovanju trga pred škodljivimi ponarejenimi proizvodi. Zaradi tega upamo, da bomo s tem predlogom dosegli boljši nadzor nad trgom in da bodo tudi ukrepi carinikov pridobili na pravni jasnosti ter da bomo s to ureditvijo uredili zadeve z novimi pooblastili carinskih služb in da bo s tem Evropa tudi na vzven pokazala, da bolje skrbi za zaščito pravic intelektualne lastnine. To so tudi eni od ključnih ciljev strategije 2020, ker gre v končni fazi tudi za eh, pametno gospodarsko rast, ki je tudi vključujoča. Hvala lepa, gospod Rapti, za eno minuto. Kjer je pravi, da je? To tema, ki jo sežitame. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zadeva, o kateri govorimo danes, ima vsaj dve pomembne razsežnosti. Prvo je trgovinski in gospodarski vidnik, drugi pa je tudi moralnega značaja. Ponarejanje kot tako je ne le ekonomski udarec, ki škodi tudi za poslovanje, temveč tudi za varstvo potrošnikov. Ta dvojni vidik vprašanja, o katerem danes razpravljamo, je nekaj, kar moramo imeti stalno v mislih. Hočemo spremeniti vlogo carinskih služb in carinikov, da se bodo odločali o vsebinsko pomembnih zadevah. Zato moramo biti pri tem zelo pozorni. Namreč, če ne se lotijo določenih oblik kontrol in nadzora, morajo pri tem spoštovati zakonodajo. Istočasno pa moramo biti tudi dovolj prožni. Namreč mislim, da to velja predvsem za generična zdravila. Sama bi dejansko rada ustrajala na tem, da trenutno Še vedno obstajajo zelo velika in pomembna podjetja, ki vedno najdejo sredstva in načine, da preprečijo eh, promet genetičnih zavil, ki so namenjena revnim afriškim državam. Hvala lepa, sedaj pa gospod Koferati. Hvala gospod predsedujoči, gospod komisar. Naš cilj je, da predvsem eh, pomagamo potrošnikom in zato ne smemo delati napak. Naprimer, sem mnenja, da če eh, prepustimo carinskim organom, da odločajo o patentih, je to napačno, kajti nimajo ustrezne kompetence. In če bodo imela to nalogo, bodo izvajala nalogo, kar ne bo koristilo potrošnikom. In isto velja za generič, generična zdravila. To niso ponarejena zdravila, temveč uporabijo samo molek molekulo proizvoda, stanejo veliko manj kot drugi, druga zdravila. In če ne bo jasna razlika med eh, specialnim zdravilom in generičnim zdravilom, bodo vzpostavljene ovire za generična zdravila in to bo škodilo predvsem potrošnikom. In zato je stališče, ki smo, jo, ki smo ga sprejeli kot eh, skupina, utemeljeno in sicer, da spremenimo to direktivo. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Irgojen Perez. Gracias, presidente, quiero abundar en el mismo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hočem spregovoriti o istih zadevah kot kolega gospod Koferati. Varstvo potrošnikov je odvisno tudi od boljše zaščite pravic intelektualne lastnine, še zlasti, kadar gre za blagovne znamke in avtorske pravice. V nekaterih primerjih je lahko kršenje to vrstnih pravic tudi nevarno za življenje končnega uporabnika. Vendar moramo terenskim službam, če ne se ukvarjajo s tem, zagotoviti zadostna sredstva, da lahko to izvajo. Tudi mednarodno sodelovanje je pri tem zelo pomembno, da sploh ne bo prišlo do uvoza nezakonitih proizvodov v Evropsko unijo. Če pa naj dosežemo pravo ravnovesje med eh, zaščito pravic intelektualne lastnine na eni strani in pravico uporabnikov in proizvajalcev, moramo poskrbeti, da ne bomo sprejemali zakonodaje, ki ne bo temeljila na dokazih in dejstvih, ker s tem bomo naprimer lahko preprečili tudi izvoz ali prevoz generičnih zdravil, od česa so odvisi številni uporabniki v Afriki naprimer. Kelly, Najlepša hvala, gospod Kelly, vi ste na vrsti najlepša hvala gospod predsedujoči da ste mi dali možnost da spregovorim o tej zelo pomembni zadevi želim priporočiti tako gospodu komisarju da se s tem še naprej ukvarja zahvaljujem se vsem za komentarje ki smo jih slišali in če slišimo za kakšen znesek gre za dvesto 350 milijonov evrov letno, vemo, da gre za zelo pomembne zadeve, za veliko izgubljenih delovnih mest, za varnost naših državljanov in zato je jasno, da gre za zelo resen problem in pozdravljam pobudo, ki želi razrešiti te težave. Ko govorimo o tem v času eh, gospodarske krize, je še očitne, kako pomembni so ti visoki zneski, ki jih eh, izgubimo vsako leto, ne samo zaradi škode za naše državljane in njihova življenja, temveč tudi zaradi gospodarske škode, ki jo to povzroča. Upam, da bomo s tem lahko napredovali. Najlepša hvala. Gospa Prendergast je na vrsti. Thank you, chair and colleagues. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi seveda je zelo dobra ta pobuda, da bi carinikom omogočili, da se borijo proti ponaredkom na vseh področjih, ki povzročajo veliko tveganja tudi za zdravje naših državljanov. Veliko evropskih podjetij je utrpelo visoko škodo ravno zaradi slabega izvajanja varstva pravic intelektualne lastine, vendar se moramo spomniti, da je izvrševanje teh pravic nekaj, kar ni samo sebi namen. Gre tudi za varstvo potrošnikov, za legitimne interese podjetij in vprašanja pravic intelektualne lastnine imajo veliko širši kontekst. Zato je treba upoštevati tudi posebnosti in izjeme, zato da ne bi omejili uveljavljanja varstva potrošnikov in končnih uporabnikov. E, moramo pospešiti tudi ustrezne postopke in e, sprejeti ustrezne ukrepe proti ponaredku. Najlepša hvala, gospod Mice. Gospod predsedujoči, ker eni sejo bodo drugi požili pravi pregovor in ravno to delajo pirati, ko eh, posnemajo uspešne izdelke in jih potem prodajajo prodajo. Mnogi prodajalci ne vedo, da plagiatorji eh, se izognejo raziskovalnemu delu, temveč varčujo tudi pri materialu in to ima lahko eh, hude posledice. Razen tega so ponarejevalci vedno bolj drzni. Eh, nastopajo tudi na internetu kitajski. Eh, na primer plagiatorji, eh, to uh, spremenijo en detalj in potem to prijavijo v, uh, kitaj, na kitajskem kot patent in prodajo, prodajo nam. Uh, treba je, potrebujemo seveda enostavne postopke proti temu, ne da bi kriminalizirali konzumentov, potrošnikov, treba je predvsem prekiniti tudi poti, eh, po katerih prihajajo ti izdelki 75 odstotkov je iz Kitajske in to, ta boj je treba okrepiti. Predsednik, drepturile de proprietate intelektuale reprezintă. Najlepša care favorizează inovarea. Najlepša hvala. Varstvo pravic intelektualne lastnine je zelo pomembno za razvoj gospodarstva. Njihova kršitev je pravzaprav enaka kot kraja in jo je treba sankcionirati. Vendar moramo pri tem poskrbeti tudi za ustrezno varstvo novih zamisli in eh, ne gre samo za piratstvo in ponaredke. Dejstvo pa je, da ta praksa stalno narašča. Carinske službe naj bi preprečevali nezakonito delovanje. Naj poudarim tudi eh, potrebo potem, da uskladimo spošto, eh, pravila spoštovanja eh, pravice intelektualne lastine. Sedaj je čas, da oblikujemo nova pravila ob upoštevanju razvoja gospodarstva in upoštevanju tudi praktičnih vidikov izvajanja tovrstega nadzora. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju Šemeti, da bo lahko povedal svoje mnenje in se odzval na komentarje. Gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci, želim se vam zahvaliti za to zelo zanimivo razpravo. Seveda gre za varnost potrošnikov in tudi naših podjetij, kar so tudi naše prednostne naloge. Predlog komisije si prizadeva vzpostaviti pravo ravnotežje med zaščito pravic intelektualne lastnine in legitimnimi dejavnostmi podjetij. Razumem, da tudi vi poznate te zadeve. To je le del širše koherentne politike in je povezano tudi s sodelovanjem z državami v razvoju in z mednarodnim sodelovanjem. Gre za zelo zapleteno vprašanje, s katerim se ni bilo lahko ukvarjati. Potem, ko smo ga zelo pozorno preučili, smo zastavili Razumno, pot naprej, veliko vas je danes izpostavilo, odprta kočljiva vprašanja in dovolite mi naj povem, da je pri zadnjem dogodku v Indiji tudi indijski pristojni minister povedal, da so zadeve v zvezi z generičnimi zdravili in Evropsko unijo urejene, da ne povzročajo več težav, torej se zadeve tudi tu odvijajo v pravo eh, smer in zato je tudi predlagano besedilo zelo pozorno uravnoteženo. Glede eh, vaših komentarjev o širši politiki na tem področju, vključevanju carinikov ter njihovem usposabljanju ter širšem vključevanju potrošnikov, moram reči, da čisto vsi vidiki tega vprašanja ne sodijo ravno v ta predlog. Res pa je, da vaša mnenja lahko pomenijo koristen prispevek nadaljnemu razvoju naslednjega akcijskega načrta na tem področju. Glede materialne zakonodaje na tem področju in novih predlogov v tej smeri vam lahko povem, da se sedaj dela tudi revizija direktive o zaščitnih znakih in da tudi tu zbiramo skozi posvetovanje nove zamisli, ideje za te rešitve. Potem je tu še povezano vprašanje patenta. Strinjamo se, da so patenti zelo zapletena problematika in da se jih je treba lotiti zelo previdno. Zaradi tega smo predlagali tudi dve vrsti postopkov v zvezi s tem in tudi eh, postopki za sankcioniranje tovrstnih kršitev, njihovo ugotavljanje ter ugotavljanje ponaredkov so stvar, ki jo je treba natančno izoblikovati. Vendar mislim, da je carinska služba ravno tista, ki se lahko odzove na te probleme in pravočasno ustavi določene pošiljke, kar je prav tako pomemben vidik, zaščite pravic intelektualne lastnine. Danes ne moramo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, vendar vseeno upamo, da bomo lahko hitro iznašli uravnotežene odgovore na ta vprašanja in da bomo do konca leta oblikovali nov predlog, te da bomo s tem lahko ustrezno proslavili 20. rojstni dan skupnega enotnega trga. In lahko vam zagotovim, da bo komisija pri tem odigrala svojo vlogo. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa naš pročevalec, gospod Jürgen Krojcman. Gospod predsedojoči, nekoliko me je prizadela ta razprava. Gospa Ekström, jasno je, da cariniki niso tisti, ki bodo razsojali o patentih in to je tudi komisar sedaj povdaril pomisleki kolegic in kolegov socialnih demokratov so nekaj, česar ne razumem. Vaše skrbi so neutamljene. Besedilo, kar zadeva generične zdravila, jasno povdarja, da so cariniki tisti, ki ne smejo ovirati trgovanja za zdravili, zlasti za generičnimi zdravili. In to besedilo smo ukrepili. In tudi, kot smo v razpravi povdarjali, sem poskušal zagotoviti, da bo pravna država eh, zaščitena, da tisti, ki je utrpel škodo, lahko uporabi pravna sredstva. Z veseljem sem ugotovil, da je svet v svojem kompromisnem besedilu upošteval celo vrsto naših predlogov sprememb. Naprimer, eh, sistem delegiranih aktov, kar zadeva majhne pošiljke, gospod komisar. Mi smo predlagali m, mm, štiri uh, enote in dve kili in pol, um, svet pa pet enot eh, in uh, tri kile. Tukaj bomo verjetno dosegli kompromis in da treba je zagotoviti, da se bodo ta pogajanja lahko začela. Kot ugotavlja komisar, Tudi sam menim, da moramo do konca leta imeti začetek veljavnosti uredbe, ki bo pomagala vsem potrošnikom, varstvu podatkov, pa tudi gospodarstvu oziroma podjetju. Večkrat ste povdarili, da to potrebujemo. Vendar to je treba omogočiti boljše delo tudi carinskim organom. Mi želimo pomagati carinskim organom pri njihovem delu in mislim, da, je, eh, da nam je uspelo to tudi narediti. Hvala. Najlepša hvala, hvala za vaše delo poročevalca, ki ste ga dobro opravili. In imam vtis, da lahko zaključim to razpravo eh, z ugotovitvijo, da eh, tukaj jasno vidimo, da včasih tudi moralni problemi lahko.